Bene, buongiorno a tutti. V redu, dober dan vsem. Predlagam, da začnemo našo popovdansko sejo, kajti drugače nam ne bo uspelo spoštovati eh, časa, ki ga imamo na voljo. Prva točka na dnevnem redu je. je naša <clears throat> naš predlog v zvezi z spremljanjem prenosa zakonodajnih pooblastil in nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil komisije. Na to temo imamo v resnici tukaj pred nami mnenje, kajti ta tema je v pristojnosti kolege Sajerja, ki je poročevalec v odboru za pravne zadeve in mi skupaj številnimi drugimi odbori smo zadolženi za to, da pripravimo mnenje o tem, kako naj se lotimo vprašanja prenose zakonodajnih pooblastil oziroma vprašanja delegiranih aktov. Prijela sem to nalogo v imenu odbora, eh, da eh, pripravim mnenje in v svojem mnenju sem se omejila eh, s pomočjo sekretarjata, kajti to, to mnenje sem oblikovala tudi kot predsednica. Sem se omejila samo na to, da povzamem Eh, način, eh, po katerem eh, se je doslej naš odbor loteval tega vprašanja, glede na to, da je to vprašanje, ki ni še popolnoma urejeno in torej prošnja pravnega odbora izhaja ravno iz te potrebe. Iz te potrebe, da bi poskusili razumeti kako bi lahko uh, prišli do uh, enotnega stališča in gledanja uh, pri vseh uh, parlamentarnih odborih. Imamo rok za predstavitev uh, predlogov uh, sprememb, ki eh, zapade eh, septembra, potem v našem odboru bomo glasovali septembra, na plenarnem zasedanju pa novembra. To je tudi zelo strokovno tehnično vprašanje. <clears throat> Če kdo že želi kaj povedati v zvezi s tem vprašanjem, eh, seveda lahko to storite, drugače pa lahko vložite predloge sprememb. Če ni nikogar, ki bi želel kaj povedati v zvezi s to točko, potem bi vam svetovala, da si preberete uh, to mnenje, ki smo ga pripravili, ki je neke vrste slika tega, kar smo doslej storili uh, v našem odboru. In na to pa bomo, si bomo ogledali različne predloge sprememb, ki bodo vloženi 2. julija. Bomo potem glasovali. Izvolite. Čisto na kratko samo ena pripomba. Mislim, da Eh, moramo gledati, si ogledati delegirane akte, to je samo moje priporočilo. Hkrati pa moramo pogledati tudi, kolikšen, uh, sorazmerno kolikšen del eh, odpade na delegirane akte, kajti če je to 15, 17, 20 in tako dalje, potem seveda lahko um, zaobidemo soodločanje s pomočjo delegiranih aktov. Torej moramo pogledati, kolikšen je delež delegiranih aktov v razmerju z uh, vso zakonodajo, zato da se ne zaobide parlamenta v postopku soodločanja. Torej ne gre samo za posamezni postopek delegiranih aktov, ampak gre za razmerje med delegiranimi akti in eh, zakonodajo v celoti. To je moje priporočilo. <clears throat> Morda se spominjate pri določenih direktivah smo imeli kar 16 delegiranih aktov. Ne trdim, da je preveč ali premalo, včasih celo samo en delegirani akt je preveč, ampak moramo ubrati pravo pot, uravnoteženo pot, kar zadeva zakonodajo in torej moramo si ogledati zadevo tudi iz tega zornega kota. Hvala. Prav imate. Kaj pa komisija želi še kaj povedati v zvezi s tem? Imate kakšen nasvet? No. no. Ne, potem pa bi uh, pozvala kolege, naj si ogledajo to naše besedilo, ta dokument in da uh, vložijo predloge sprememb. Naj vas opozorim, da menim, da je to predvsej pomembno vprašanje, kajti to bo vplivalo potem na naše prihodnje delo. Hvala lepa, torej predloge sprememb uložite lahko do 2. julija, ponavljam še enkrat. Danes je težaven dan. Eh, naslednja točka je točka, ki naj bi jo predstavila kolegica Nibler, ki nas je ravno kar eh, opozorila na to, da ima majhno zamudo in zato bomo uh, prekinili sejo za pet minut, če imate morda kakšen telefonski klic, ki ga želite med tem opraviti, imate zdaj pet minut na razpolago in eh, namreč imamo samo še eno dodatno točko na dnevnem redu za danes popovdan, torej samo še točki 9 in 10, še dve točki in to je vse.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 Bene, allora anticipiamo il punto 10. U redu, potem se bomo kar lotili deseta točka in bom ne mudoma predala besedo kolegici Herzog. Izvolite. Thank you, think... Hvala lepa, predsednica, ker ste vi tu kot poročevalka v senci in eh, vsi, ki so uh, eh, upleteni, uh, eh, si želijo vedeti, kaj se dogaja v. Um, v trialogih in v eh, drugem odboru eh, in eh, torej želela bi vam povedati, kako gledamo na poglavje 1.8, čisto na kratko in vas seznaniti z prošnjo gospoda Lamasura na naš odbor, da pripravimo dokument, da se izrazimo, kaj mislimo o poglavju 1.8. A, Mislim, da a, trialogi se že skoraj zaključujejo in kljub temu, da nismo zadovoljni s konkretnimi številkami, nismo v položaju, da bi a, m, to postavljali pod vprašaj. In a, kar moramo storiti je to, da a, obvestimo proračun, eh, proračunski odbor o, o eh, zvezi z ring fencingom, torej določitve natančnih zneskov in moja naloga kot poročevalka in eh, tako smo tudi oblikovali že ta dopis, smo želeli pač nameniti Eh, določene eh, stroške za ITER in tako, da teh stroškov ne bi financirali iz drugih poglavjev, niti iz drugih svežnjev, niti iz marž oziroma niti kar zadeva plafone. Ker po drugi strani pa mislim, da zgornje meje in eh, marže so lahko tudi neke vrste mm, pač tako okvirne, čeprav tega ne moramo izredno nameniti, ampak to lahko navedemo v našem dopisu o proračunskem odboru in zapišemo, da imamo določene prioritete in sicer kako bi bilo potrebno zgornje meje in plafone in marže lahko uporabljali v prihodnje, da bi lahko to uporabljali samo za projekte za rast, za zaposlovanje, za, za obvladovanje vprašanja. Torej, brezposelnosti med mladimi in to je predvsem eh, program kosme oziroma vse kar je povezano z raziskavami. torej Mislim, da uh, denar, ki še ostaja iz CEFA, uh, bi se lahko še financiral iz teh maž oziroma iz teh plafonov in to je stvar, ki jo je treba izpostaviti v pismu. Po drugi strani pa mislim, da moramo počrtati to kot odbor ITRE, da če eh, sredstva ne bodo na voljo za poglavje 1A, potem bo treba spodbuditi komisijo k temu, da oblikuje določene predloge o tem, kako regulativni okvir okvir je lahko oblikovan, da bo bolj učinkovit. Moramo torej komisijo spodbuditi, da oblikuje ustrezne predloge za različne sektorje, za recimo industrijsko politiko, energetsko politiko, telekomunikacijsko politiko, karkoli pač, kar lahko pomaga kjer lahko pač prihranimo, prihranimo na stroških. In ob koncu mislim, da moramo tudi opozoriti na vprašanje ulaganja v. Um, sposobnosti, inovacije, naložbe, na ustvarjalnost, se pravi, da ne moramo jasno navesti a, določenih zneskov ali marž, ampak pokazati, da si želimo pač ohraniti določene dele, ki so že bili izpostavljeni eh, določenim rezom. To je vse, kar sem želela povedati. In eh, če soglašate s tem, potem mislim, da bi lahko naša predsednica gospa Sartori posredovala ta dopis eh, gospodu Lamasurju. Hvala. Grazie, kolega. Hvala lepa, kolegica Hercog. Še kdo od kolegov želi kaj dodati? Ne, ni videti. Morda komisija, če je zastopena tu v dvorani. Ne, v redu. Potem pa, ker eh, nihče ne želi uh, spregovoriti in ker eh, komisija nima ničesar dodajati, bi potem rekla uh, kolegici Hercog, da če soglaša s tem, uh, Eh, lahko eh, pač eh, pripravimo ta dopis, ki ga bomo posredovali gospodu Lamasurju, v katerem bomo izrazili stališče odbora ITRE. V redu, čudovito, tudi to točko na dnevnem redu smo izčrpali. In zdaj pa nam preostaja še e, točka 9. Pričakujemo še gospod Nibler. Che l'ultimo punto all'ordine del giorno ki bo uvedla zadnjo točko na dnevnem redu za danes. Thank you. Hvala lepa. Zdaj se bomo še lotili zadnje točke eh, na današnjem dnevnem redu. Eh, pridružila se nam je kolegica Nibler, ki, je, ki takoj predajam besedo o, o temi vesolske industrijske politike Evropske unije. Izvolite, gospa Nibler. Hvala lepa, gospod predsednica. kolegice in kolege, prosim, da mi oprostijo izostanek. Nisem vedela, da ste že tako hitri, res nisem želela, da bi me čakali. Gre za sporočilo o industrijski oziroma vesoljski politiki Evropske unije. Nič nisem zapisala, zaenkrat sem si vse skupaj samo prebrala in vesela sem, da imamo danes prvo razpravo o tem izmenjavo mnen, zato da vidimo, kje smo in eh, to bom vključila v svoj osnutek poročila. Zato, da uvedem temo, lahko uve, povem, da se mi zdi zelo dobro, da je komisija predstavila sporočilo. Mislim, da gre za vesolsko industrijsko politiko Evropske unije, ki je zelo pomembna. Ta sektor si zasluži našo pozornost tudi z, iz vidika industrijske politike. Mislim, da je dobro, če se ukvarjamo z vesolsko industrijsko politiko in zato se jim zahvaljujem za predlog. Kar zadeva vsebino, čisto na kratko, vesolska politika je, kakor eh, vedo vsi, zapletena že od nekdaj, več je različnih akterjev, na tem trgu, ki jih je treba upoštevati. Mislim, da tukaj ne moremo govoriti o klasičnem trgu. V Evropi se komercialno vesolje zelo izkorišča, ZDA pa tukaj zadeve izvaja nekoliko drugače, predvsem z vesoljske strani oziroma iz vojaške strani. Mislim, da zaenkrat težko opredelim vesolsko politiko v Evropski uniji. Komisija ima pet specifičnih ciljev, ki jih želijo izpolniti tukaj. Najprej želijo koherentni in stabilni ureditveni okvir, želijo si uravnoteženo industrijsko osnovo v Evropi in to si želijo razvijati še naprej. Vsekakor pa si želijo, da bi več MSP-jev imelo besedo v tej politiki. Prav tako si želijo izboljšati splošno konkurenčnost Evropske unije in izboljšati stroškovno učinkovitost. Četrtič, želijo razviti trge vesolskih aplikacij in storitev in na koncu Prav tako želijo zagotoviti tehnološko neodvisnost in neodvisen dostop do vesolja. To bi bilo seveda za nas, evropejce. Da bi dosegli te cilje, je komisija predlagala 37 posameznih ukrepov na različnih področjih. Kolegice in kolege, mislim, da ni nobene potrebe potem, da jih navajam sama. Predlog komisije si lahko preberete sami. Mislim pa, da je zelo pomembno, da teh 37 akcijskih področji prioritiziramo, to pomeni, da jih razvrstimo po prednostnem vrstnem redu, da vidimo, kaj je najbolj pomembno, kje naprimer lahko dosežemo več in kje manj. Po mojem mnenju bi morali ugotoviti, kje lahko kot eh, evropejci postanemo vodilni na trgu vesoljske politike, upoštevati moramo tudi evropsko politiko radijskega spektra. Tudi raziskovalne dejavnosti moramo povezati s tem in seveda tudi obzorje 2020. To bi lahko izkoristili pri vsem skupaj. Vprašati se moramo, kakšno vlogo imamo, kakšno vlogo imajo naši akterji. Imamo Evropsko vesoljsko agencijo, države članice in Evropsko unijo. Zanima me, kako bi lahko vsi skupaj sodelovali, sodelovali z evropskimi institucijami, zato da bi dosegli boljše rezultate. Veliko je vprašanj in mislim, da je veliko tudi političnih nalog, ki bi si jih morali zastaviti. Veselim se že razprave s kolegicami in kolegi. Vesela bom vsakega predloga in mislim, da potrebujemo nek načrt za to, da bomo lahko industrijo pripravili na naložbe, ki so potrebne za to, da bi zagotovili nek okvir varnosti. Naše mnenje v odboru za industrijo v Evropskem parlamentu bi prav gotovo lahko k temu koristilo. Sedaj pa na koncu še časovni okvir. Mislim, da bi bilo dobro, če bi poročilo predala v prevod začetek, v začetku avgusta, zato da bi ga lahko predstavili na začetku septembra. To bi bilo 2. septembra če boste določili rok za ložitev predlogov spremem do 4. septembra, potem bi lahko 26. septembra o tem glasovali in novembra bi lahko poročilo predstavili na plenarnem zasedanju. Mislim, da bi to bilo zelo dobro. Mislim, da bi bilo. Lepo, če bi se lahko tega časovnega okvira držali, gospod predsednica. Hvala. Hvala lepa, gospa Nibler. Besedo predajam gospodu Remeko, poročevalcu v senci. Skoro bih eh, považoval za ostudu, da bi se k tomu. Hvala lepa, predsednica. Mislim, da bi bilo res škoda, ko ne bi imel nikakršnih pripomb na ta račun. In torej sem res zadovoljen, da imamo pred nami to besedilo. Prepričan sem, da prava oseba v našem odboru je bila zadolžena za pripravo poročila, kajti gospa Nibler je, se spozna na to temo in zato sem prepričan, da bo rezultat odličen. To nam bo omogočilo, da analiziramo celo vrsto različnih problemov, da se osredotočimo in da dosežemo določen sporazum, določen dogovor okrog postopkov, ki naj bi se jih držali, kajti to je je eden izmed najpomembnejših sektorjev, s katerimi razpolaga Evropa in Evropa mora torej ohraniti svojo vodilno ulogo ki eh, jo je doslej uspela obdržati. Ne bom se spuščal podrobnosti, kajti imel bom pri, naknadno pritro, prilo, priložnost, da se poglobim v besedila in dokumente komisije in eh, sicer pa odkar sem eh, bil izvoljen v ta parlament in to je zdaj drugi mandat, eh, sem vedno izpostavljal, da moramo zagotoviti ustrezen dostop do vesolja za naše prihodne generacije, kajti to je stvar, Eh, ki eh, je eh, potem pogoj za celo vrsto drugih dejavnosti. Moramo se razgledovati po tem, kar počenjajo ti drugi in ne samo v Evropi, ampak tudi v Združenih državah in v Rusiji. To so vele sile, ki so sposobne izstreliti satelite, rakete v vesolje. To je torej ključni dejavnik. Tu se bom ustavil. Eh, druge stvari, druge stvari se bomo še dotaknili naknadno in eh, z veseljem pričakujem nadaljne sodelovanje. Pripravljen sem dati svoj prispevek v čim večji meri pri glasovanju 26. septembra. To bo eh, zame darilo za rojstni dan. Hvala lepa. Grazie presidente, grazie alla collega Nibler. Hvala lepa predsednica, zahvaljujem se gospe Nibler in eh, kolegu Remaku za vse prispevke. Eh, čisto na hitro sem preletel besedilo komisije, to, da nisem nikjer zasledil ustavljanje ustrezne pozornosti, ki bi jo namelili, namenili tudi tveganjem a, za naše vesoljske infrastrukture. Tukaj mislim konkretno na prisotnost vesoljskih odpadkov, ki, a, torej, a, ki se vedno bolj a, množijo in ki torej povečujo tudi nevarnost trkov. Dejansko mi smo vedno bolj odvisni od vesolja in zaradi tega, tega eh, si moramo res postaviti to vprašanje izboljševanja varnosti naših satelitov, kajti sicer Eh, pa eh, bomo izpostavljeni eh, celi vrsti nevarnosti, ki postajajo vedno bolj verjetne, prihajajo do vedno večje verjetnosti trgov in vsak trg potem povzroči celo vrsto dodatnih odpadkov in ti odpadki naraščajo in torej verjetnost naknadnih trgov se vedno bolj eksponentno povečuje. Zato si moramo konkretno zastaviti ta, ta problem, se ga lotiti in želim tudi povedati, da moramo takoj začeti nek pozitivno dejavnost čiščenja vesolja zato da bomo spet sposobni eh, prenesti na eh, zemlji bližje orbite eh, te satelite, zato da bi potem to lahko ponovno usrkali v atmosfero, v ozračje. Torej vedno večje število predmetov in to so lahko tudi ne več eh, delujoči sateliti, ampak tudi drobci prejšnjih trgov, trkov. Pred približno enim mesecem je ja, prišlo do takega trčenja med majhnim satelitom Eh, iz Srednje Amerike in neko raketo, neko bivšo sovjetsko raketo. In eh, torej to je realni, konkretni, konkretna nevarnost. Dobro bi bilo, da bi takoj to vzeli na znanje in priznali. Evropska vesoljska industrija je sposobna storiti še nekaj in sicer tako začeti razmišljati o nekih infrastrukturah, ki naj eh, bi bile recimo neke vrste eh, pač eh, nosilne rakete ali pač rakete, ki bi služile za to, da enostavno prenesemo ne več delujoče satelite v nižje orbite. In torej tiste države, ki so vsekakor, ki vsekakor imajo to možnost, bi morali začeti o tem razmišljati. Zato bi potrebovali posebno poglavje e, in poseben v nekem mednarodnem sporazumu, ki naj nam omogoča tudi čiščenje vesolja, če recimo e, pride do primerov satelitov, ki so še nedotaknjeni, ampak e, katerih življenjski cikl se izčrpuje, se zaključuje na tak način recimo bi se izognili eh, večjim nevarnostim. In na tak način tudi eh, bi lahko izkoristili eh, znanja teh držav. Eh, sicer smo se o tem že pogovarjali v okviru medparlamentarne skupine za vesolje in letalstvo. Eh, Eh, smo že govorili o tem, da bi lahko imeli eh, neke vrste eh, rakete z motorjem, z jonskim motorjem in torej z Eh, morda ne veliko eh, močjo, ampak eh, z dolgim obdobjem trajanja, ki bi lahko upravljali to funkcijo, ko bi pač nase navezali take stare satelite, nedelujoče satelite in jih pripeljali v zemlji bliže orbite, tako da bi potem odpornost zemlje in ozračja jih postopoma uničili. Eh, torej, eh, mislim, da to je stvar, ki jo treba še razvijati. Poleg tudi kodeksa ravnanja, ki ga je treba oblikovati, zato da bi eh, lahko to, eh, to eh, nalogo pač umikanja iz začetne orbite eh, vsak prevzel nas, torej vsak, ki eh, izstreli v ozračje, v orbito eh, satelit, bi moral potem biti tudi odgovoren za to, da ga odstrani, ko eh, satelit se ne uporablja več. Eh, druga problem so tudi sončne nevihte, eh, kajti eh, v nekaterih primerjih so te nevihte tudi že povzročile na zemeljski površini, bolečini, zelo, zelo hude eh, posledice, naprimer, eh, kar zadeva tudi pretvornike v električnih omrežjih. Torej, ne vemo še nažalost, katere so lahko posledice za satelite teh sončnih neviht, eh, ampak eh, predvsem ni povsem jasno, če so sateliti bolj ranljivi, bolj izpostavljeni, eh, recimo v primeru, če še deluje ali če ne deluje več. Torej, so vse plati, vsi vidiki, ki si jih je treba lotiti s konkretnim raziskovalnim načrtom, kaj ti ponavljam, smo, smo preveč odvisni od vesolja, da bi si lahko dovolili, da imamo še neznanke v zvezi z razporožljivostjo prostora v samem vesolju. Podobno bi eh, veljalo tudi za eh, izvenzemeljske eh, objekte, ki se približujejo zemlji in ki bi jih bilo potrebno zelo, zelo eh, previdno eh, spremljati, ugotavljati njihov položaj z veliko natančnostjo, zato da lahko ugotovimo, katera je njihova orbita, njihova pot in nekolikšna je nevarnost za samo Zemljo in za satelite, ki eh, krožijo eh, okrog Zemlje. V redu, torej. Glede na to, da je to zadnja točka na dnevnem redu, sem si dovolil, eh, da spregovorim eh, tako malo bolj podrobno, ampak bi želel še nekaj dodati. Prvič, v zvezi z naložbami. Imeli smo nekaj težav, recimo pri Galileju, ko smo poskusili Eh, izvesti javno-zasebno partnerstvo, ki potem se ni posrečilo. Ravno zato, ker doživljamo gospodarsko krizo, bi morala Evropska unija ehm, sama prevzeti pobudo eh, za eh, intenzivno vlaganje v te infrastrukture. Poleg tega pa potem, ko bodo infrastrukture eh, začele delovati, bi lahko začeli razmišljati tudi o privatizaciji, bi lahko vzpostavili rotacijski sklad, ki naj olajša naložbe v vesolje, vse, kar je povezano z vesoljem. In še nekaj. Želim povdariti, da vse to mora biti predmet um, posebne pozornosti kajti ko gre za ulaganja, ko gre za taka ulaganja, eh, pravzaprav eh, lahko rečemo, da ulagamo v našo prihodnost in gre v prave evropske infrastrukture, kajti sploh si ne morem zamišljati, da ne bi več imeli Galileja, Kopernika ali telekomunikacij na evropski ravni. Torej, res mislim, da je vse to naložba v našo prihodnost in če bomo za to poskrbeli že zdaj, eh, je, bo to imelo tudi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 sem, sem med tistimi, ki podpirajo vse inovativne dejavnosti, ki se osredotočajo predvsem na vesolje. Vesolje je povezano z novimi tehnologijami in te nove tehnologije lahko še naprej razvijamo. Prepričan sem, da so raziskave vesolja eden ključnih evropskih projektov. Če bo za raziskave vesolja odgovorna uh, posamezna država članica, potem ta država članica nikoli ne bo imela uh, toliko znanja in toliko strokovnjakov, kot uh, bi jih lahko imeli na evropski ravni. In tukaj se resnično pokaže prava dodana vrednost Evropske unije. Prepričan sem, da bo gospa Nibler dobro opravila uh, delo kot poročevalka, uporabila bo tudi prejšnja poročila za osnovo, nekaj projektov se je že začelo, tak je naprimer Galileo in ključnega pomena je, da ta projekt uspe, kajti iz njega se bodo razvili še novi projekti. In čeprav so ti projekti dokaj dragi, so vseeno zelo pomembni in ljudje bodo to uh, tudi razumeli. Potem so še projekti, ki se lahko razvijajo iz teh pobud. Galileo mora biti uspešen. Profesor Prodi je tudi omenil določene krize in probleme, uh, ko je bilo težko najti partnerstva z zasebnim sektorjem, ampak mislim, da bo Galileo vseeno uspešen. Potrebno bo najti sredstva za ta program, ampak prepričan sem, da so raziskave vesolja področje, kjer bi vse države članice morale najti skupne rešitve. Zame je ta tema resnično zelo pomembna. Veseli me, da je za ta dosi odgovorna gospa Nibler. Mm, ona je zelo izkušena, eh, dobro pozna vse podrobnosti projekta Galileo in mislim, da je pomembno, Eh, to delo tudi za eh, nova podjetja, ki se šele vzpostavljajo. Če bomo vlagali v nove tehnologije, potem bomo lahko zagotovili tudi novo rast. Raziskave vesolja so neke vrste motor rasti. Veselim se že nadaljnega sodelovanja in prepričan sem, da bo to poročilo uspešno. Veselime, da lahko pokažemo, da je Evropska unija konkurenčna na globalni ravni in da lahko konkurira drugim vesoljskim eh, velesilam. Eh, in pri tem bom sam tudi z veseljem pomagal. Lepa, gospod Tozinovski, zdaj pa predam besedo komisiji, če želi kaj povedati. Izvolite. Um... Najlepša hvala. Eh, strinjam se s tem, kar so povedali člani tega odbora, želim pa še razložiti določene pobude komisije. O nekaterih ste že govorili in so govorili člani in članice tega odbora. Mislim, da je pomembno to sporočilo komisije umestiti v pravi gospodarski, ekonomski kontekst te krize, ki jo zdaj doživljamo. Eh, zdaj so potrebne strukturne reforme. Hkrati pa je potrebno spodbujati tudi eh, vlaganja, eh, potem eh, spodbujati konkurenčnost evropske industrije. In Evropska komisija priznava ta pomen evropske industrije, ne samo vesoljske, ampak industrije nasplošno. To je način, kako lahko izidemo iz krize in zagotovimo rast. Vesoljska industrija je tudi ključni del uh, evropske industrije na splošno. Zaposluje 35 tisoč ljudi eh, v Evropi, to predstavlja ogromno denarja na leto. Eh, torej ne gre v absolutnem pogledu za eh, ogromen sektor, je pa ta sektor zelo pomemben, kaj ti sproža nove inovacije, uporablja novo tehnologijo in to se pozna potem tudi v drugih industrijskih sektorjih. Mm, ključnega pomena je to eh, za storitve, ki eh, se nudijo državljanom Evropske unije. In to so povedali že kolegi pred menoj. Evropske inštitucije priznavajo pomen vesoljske tehnologije in zdaj potekajo pogajanja um, za večletni finančni okvir videli bomo, da bo v naslednjih sedmih letih prišlo do povečanja uh, sredstev za um, inovativne uh, programe, za raziskave, za Kopernikus in druge programe vesoljske tehnologije. Uh, javna vlaganja so ključnega pomena za vesoljsko industrijo. Ta je v 61 odstotkih odvisna od javnih vlaganj. Hkrati pa je to industrija, ki mora še naprej razvijati svojo, svoj komercialni vidik. To je industrija, ki je na globalni ravni močna, ampak pred njo so še številni izzivi. E, razumeti moramo, da nismo sami, tudi naši konkurenti imajo ofenzivne cilje, e, pojavljajo se nove vele sile na tem področju. In e, ko je komisija pripravljala to poročilo industrijski politiki za vesolje, je želela uh, videti, kako bi lahko izboljšali okvir, v katerem deluje ta industrija, da bi bila kar se da konkurenčna in inovativna. Gospa Niver je uh, že govorila o ciljih uh, tega sporočila, ki jih ne bom ponavljal. Navedla je tudi, da to sporočilo predvideva celo vrsto možnih ukrepov, ki so tudi razdeljeni v številne skupine. In, uh, Mm. Eh, poleg tega je to povezano z um, samimi uredbami oziroma ureditvijo. Eh, potem so predvideni različni načini financiranja mm, in tukaj ne gre samo za programsko financiranje, potem gre za to, da bi imeli boljši pregled nad eh, institucionalnim trgom, potem se je treba ukvarjati s tistimi, ki lansirajo eh, vesoljske objekte in pa zaščititi eh, vesoljske eh, torej vesoljsko infrastrukturo. Imamo že neko skupino, ki se bo ukvarjala z vesoljskimi infrastrukturami in bodo proučili tudi pobudo komisije imamo tukaj nek eh, sistem obveščanja ob trkih in opozarjanja. Poleg tega se um, vzpostavljajo projekti, ki imajo za cilj, da se očisti eh, vesolje raznih vesolskih odpadkov. Gospa predsednica, želim povedati eh, še to, da pričakujemo z velikim interesom in uh, pričakovanjem poročilo odbora. Ne vem, kako boste razporedili te naše predloge, morda eh, bodo nekateri predstavljali za vas večje prinose naloge kot drugi, ampak o tem se bomo še pogovarjali. Hvala. Hvala lepa, zahvaljujemo se komisiji, zdaj pa predajamo besedo gospe Nibler za zaključke. Hvala. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa kolegicam in kolegom, ki so se javili k besedi. Hvala za to, da ste mi podali nekaj zamisli za osnutek poročila. Hvala tudi predstavniku Evropske komisije. Pri prvi izmenjavi mnen mislim, da je postalo jasno, kako strateško pomembna je vesolska politika v Evropski uniji in tudi kako pomembna mora biti. Gre za majhen sektor, 30 tisoč delovnih mest je v igri, ampak mislim, da je strateško zelo pomembna, kajti veliko lahko dobimo inovacij iz tega sektorja in mislim, da moramo to upoštevati tudi, ko govorimo o tem, kako bi zagotovili potrebne naložbe v tem sektorju. Kolega Prodi, strinjam se z vami, smo v krizi, ampak potrebujemo javne naložbe, javno-zasebna partnerstva niso tako dobro delovala v primeru Galileo, kot smo pričakovali, veliko smo se iz tega naučili in mislim, da bi morali zagotavljati spodbude tudi za zasebne naložbe. Ampak morda bi postopali nekoliko drugače, kot smo takrat pri Galileju. Sedaj pa odpadki, odpadki v vesolju, to, zelo, to je zelo zahtevna tema, lepo, da ste to omenili. Tukaj moramo biti zelo pozorni, vprašati se moramo, kaj lahko Evropa tukaj zagotovi. Težave ležijo v tem, kdo kdo je sloh odgovoren za te odpadke, kdo lahko te odpadke odstranjuje, kdo lahko to varno zagotovi, to je zapleteno področje in v sporočilu komisije mislim, da je to poglavje nekoliko preveč osko zastavljeno, mislim, da bi to morali še dopolniti in kolegice in kolegi v tem odboru bodo prav gotovo imeli svoje mnenje v zvezi s tem. Z veliko pozornostjo sem prisluhnila predstavniku Evropske komisije. Omenjal je sisteme za preprečevanje trčen. Vprašanje je, kako bi to lahko uvedli, kako bi to izvajali in kako bi lahko poskrbeli, da bo to delovalo tako, kot je treba. Mislim, da je tukaj potrebno še veliko razpravljati. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki že dolgo leta spremljajo projekt Galileo to ustrezno spremljajo in seveda tudi druge programe, naprimer Kopernikus in tako naprej. Pri pripravah na obzorje 2020 smo že imeli nekaj doprinosa za vesolsko politiko, tudi v trialogu smo o tem govorili. Hvala lepa za vaše komentarje, veselim se že, da pri tem sodeluje veliko kolegov, s katerimi že dolgo leto sodelujemo. Oglasili ste se že prej, kolega Remek, vi se že od vsega začetka ukvarjate s tem. Vi ste eden redkih, ki ste dejansko že bili v vesolju in dejansko iz prve roke govorite o svojih izkušnjah. Tudi kolega Tošenovski se že dolga leta ukvarja s tem in uh, mislim, da bi bilo lahko zelo dobro, če bi sodelovali skupaj in za me je zelo pomembno, da čim prej dosežemo rezultate za to, da bi, tako kako sem dejala, že letos lahko sporočilo sprejeli na plenarnem zasedanju. Hvala. Mikrofon za predsednico. Hvala lepa, gospa Nibler. S tem smo izčrpali vse točke, ki smo jih imeli na dnevnem redu za popovdansko sejo. Ob 17.30 eh, bo na vrsti sestanek koordinatorjev. <clears throat> prisotno opozarjam na to, da bomo nadaljevali uh, jutri ob 9. uri in uh, eh, tak, jutri bo potekalo tudi glasovanje. Hvala lepa in lep večer vsem.